Torej, začnimo z obrazložitvami glasov. Izvolite, gospod Dolcen, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, pod vodstvom Roba Weinfrata, mojega sodržavljana, je Europol nastal središče za izmenjavo podatkov eh, in eh, obveščevalnih služb. Danes smo dali Europolu močnejša urodja za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, hkrati pa smo dodali nadzor strani in parlamentarcev na nacionalni evropski ravni. Eh, Evropska enota za Eh, tako imenovane napotitve je pravzaprav bila zelo dobra pri boju proti eh, ekstremizmom in dobili smo veliko sklepov, da se odstrani vsebina za spleta in s tem bo mogoče okrepiti zmogljivosti Europola, Europol pa bo lahko tako še naprej igral odločilno vlogo v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Zato sem to poročilo danes podprl. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, lepo prosim, bodite tiše, tako da lahko prisluhnemo ostalim poslancem. Gospa Morvaj. Gospa Morvaj, izvolite. Evropol ni nič drugega kot ustanova za policijsko sodelovanje v Evropi. Evropol je tudi ustanova, ki deluje preprečevalno in se bojuje proti terorizmu, trgovanju z ljudmi in tihotapljenju ljudi. Drage kolegice in kolegi, ali ne menite, da bi bil že čas, da se vodstvene um, ljudi pokliče v parlament da poročajo kaj so naredili z denarjem ki so ga prejeli od davkoplačevalcev jaz sprejemam pisma v katerih me državljani sprašujejo zakaj sploh imamo europol ali je bilo namen eh, evropskih policijskih organov da, bi, da so se sploh lahko zgodili ti uh, teroristični napadi? Kaj je lahko sploh Europol dosegel z vidika boja proti terorizmom za ljudi? Kaj lahko Europol pokaže kot svoje rezultate? Imamo veliko besedil in beseda nobenih rezultatov. Hvala lepa. Gospod Pospišil. Najlepša hvala. Gospod predsednik.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 V prihodnje bi Evropol moral različnim institucijam, eh, različnim policijskim eh, upravam pošiljati informacije o najnovejših eh, trendih in dogodkih na področju organiziranega kriminala in boja proti terorizmu. In zato mora Europol tudi dobiti osnovne informacije, se pravi se strani posameznih eh, držav članic. Zato se strinjam s tem eh, predlogom, ki bo eh, okrepil tudi eh, posebno enoto Europola za boj proti terorizmu in zato sem glasoval proti direct proporțional cu siguranța. Ja. Ta odločitev je neposredno povezana z varnostjo naših državljanov. Nujno je, da ima Europol sodobno podatkovno bazo in tudi, da se s temi podatki so, upravlja na sodoben način. To je tudi pravna podlaga in zahteva za sodelovanje z zasebnimi subjekti in mednarodnimi organizacijami. Uh, Torej, izmenjava podatkov se mora odvijati na enoten način, ne moramo se boriti proti terorizmu in organiziranemu um, kriminalu, če ne bomo imeli ustreznega sodelovanja med nadzornimi organi tako na nacionalni in evropski ravni. Ugotovila sem, da 23 držav članic Evropske unije ne pošilja posodobljenih informacij v uh, podatkovno bazo uh, Europola, naprimer v šengensko podatkovno bazo. To pomeni, da šengenska podatkovna baza ne vsebuje vseh informacij, ki, ki govorijo o ljudeh, ki bi lahko napadli Evropo ali pa ki bi lahko sodelovali v džihadističnih skupinah. Zato zahtevam oziroma naprošam države članice naj dejansko izpolnijo svojo obvost, obveznost in posredujejo podatke v šengensko podatkovno bazo. Gospod Henan. Hvala lepa, gospod uh, podpredsednik. Slišali smo, da, da kriminal ne pozna nacionalnih meja. Menili smo, da je to nekaj uh, drugega. Seveda, uh, da to je res tako. In države članice so veliko let sodelovali mednarodno. Na mednarodni ravni imamo Interpol, Haško konvencijo, tudi vemo, koliko časa je bilo preživetega v drugih uh, zaporih. Vso to so mednarodni instrumenti. To ni razprava, ki poteka zdaj. To ni to, kar je Europol ko je bil Europol najprej ustanov, ustanovljen, je bil njegov namen federalna oziroma zvezdna policija, to je neke vrste evropski FBI in to je naša izbira, torej da izbiramo med uh, združevanjem ali absorpcijo, med zavezništvom in asimilacijo, da izbiramo med sodelovanjem in prisilo. Hvala lepa, gospod Mamikins. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ta uredba, ki jo predlaga svet, bo izboljšala sistem obladovanja in predelave obdelave podatkov, ki jih vsakodnevno uporablja Europol. To pomeni, da bo ta uredba začela veljati maja leta 2017 in um, delovanje te agencije bo odtlej veliko bolj učinkovito veliko več možnosti smo ustvarjali s tem, da bi agencija bila učinkovita. In poleg tega Evropski parlament in nacionalni parlamenti bodo lahko ocenjevali delo Evropola znotraj posebne delovne skupine. Tudi proračun se bo povečal, kar bo pomenilo, da bo izmenjava podatkov boljša. Hvala lepa gospod Arnold. Vsi si želimo varnosti sodelovanja, vsi želimo delati skupaj z organizacijami kot so Interpol. V Združenem kraljestvu želimo delati tudi z mrežo petih uh, oči, five eyes, ampak eh, tukaj vidimo pomankanje preglednosti znotraj agencije Europola. Glavna kampanja, kampanja v Združenem kraljestvu implicira, da naj bi sodelovanje v Europolu zagotavljalo eh, varnost, ampak na škotskem jardu so, na, na inštituciji Škotland Jard so rekli, da pravzaprav to sodelovanje ne prinaša nobenih dejanskih koristi. Tudi drugi eh, vidni strokovnjaki v Združenem kraljestvu pravijo, da to sodelovanje ne prinaša upravljivih koristi, tako da ni, ni pomembno, ali smo v organizaciji ali ne. Seveda bomo še naprej delili informacije z drugimi državami, ni pa treba, da eh, smo del Evropske unije, zato da bi bilo to mogoče. Lahko sodelujemo povsem dobro in zagotavljamo nacionalno varnost, pravzaprav lahko to še počnemo bolje brez sodelovanja v Europolu, zato sem glasoval proti. Hvala lepa. Presidente, credo che questo provvedimento vada nella giusta. Maulu. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Mislim, da je prava smeritev, da se krepi Europol. Ved, močnejši Europol pomeni več varnosti za evropske državljane. Izmenjava informacij bi morala spoštovati zelo stroge kriterije, da bi lahko zagotovili enotno pridobivanje informacij, s katerimi bi se lahko spopadali z tem, kar se dogaja tudi na spletu, ko se rekrutirajo mladi, ki potem jih izkoriščajo v terorističnem boju in za fundamentalizem. To je zelo pozitiven korak in upam, da ga bodo lahko podprli vsi. Mislim, da gremo v Evropskem parlamentu v pravo smer. Hvala lepa. Gospod Polčak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Eh, je to samozřejmě notorieta. Že... Lepša hvala, gospod eh, predsednik. Povsem jasno je, da kriminal ne pozna državnih meja, zato je zelo pomembno, da se združimo in da sodelujemo. Evropolo je kljub vsemu eh, uspelo doseči si zaupanje in spoštovanje. To je agencija, ki je še poglobila policijsko sodelovanje. To poročilo sem podparil in mislim, Eh, da pri Evropolu ne gre za poskus vzpostavitve federalne policije, gre za sodelovanje. To sodelovanje pa mora potekati po določenih pravilih. In zato sem zadovoljen, da se poročilo ni izognilo tem vprašanjem in zato sem ga podprl. <coughs> Gospod Kelly. Eh, Hvala lepa. Kot večina poslancev sem glasoval, za to poročilo in z veseljem ga podpiram, kaj ti pomeni, da s tem Evropolu dajemo te instrumente, ki jih potrebuje, zato da bo lahko koz terorizmu in kibernetskemu kriminalu. Uh, to je skladno tudi z glasovanjem, ki smo ga opravili pred nekaj tedni na področju pravic potnikov letalskih prometov. Torej, uh, napredujemo v našem boju proti terorizmu in to je dobro. To pomeni, da naši državljani bodo vedeli, da bo Evropa varnejša tudi v prihodnje. Dodatna 2 milijona evrov smo namenili Evropolu. Ta sredstva so nedavno potrebna, zato smo lahko veseli, da smo na pravi poti vnaprej. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala, Hvala. Sedaj prehajamo na obrazložitev glasov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 ki so izgubili ogromno denarja zaradi ukrepanja Bruslja. No, to ni bilo slučajno. In državljani Evropske unije sedaj iščejo delo, gre za novo, novi trend sodelovanja s študenti in raziskovalci iz tretjih držav, ki so vsi, kot vemo, dobro izobraženi in predstavljajo neke vrste rezervo na trgu dela. In Evropska uh, unija potrebuje te ljudi. Gospa Wikström, prosim, vprašajte mačarske raziskovalce, mačarske študente in brezposelne mačare, kako jim gre, preden boste sestavljali takšne odvratna besedila. Hvala. Gospa Mako. Največja hvala raziskave in izmenjave, študi, vajeništvo, prostovoljno delo in tako naprej. Vse to so dejavnosti, ki pripravljajo mlade generacije na njihovo prihodnjo vlogo v družbi. Mobilnost mladih je zelo pomembna in sicer tako za krepitev naše konkurenčnosti, kot tudi za pospeševanje in povečevanje konkurenčnosti naše delovne sile. Z večjo konkurenčnostjo bomo dosegli tudi više kvalifikacije naših zaposlenih, to pa pomeni tudi družbeni napredek. S tem, da odpiramo meje Evropske unije za državljane tretjih držav, pa še nismo vsega storili. Potrebujemo še potrebne ukrepe za to, da bi preprečili tistim, ki prihajajo v Evropsko unijo z drugimi nameni, ne za prostovoljno delo in za študij, temveč za zalovanje v okviru ekstremizma. Hvala, gospod Pospiši. Eh, a to z to důvodu, že považuji za správne podporo. Najlepša hvala. Meni se je zdelo dobro, da se podpre eh, mobilnost mladih študentov in raziskovalcev. In to ravno sedaj, ko poskušamo opredeliti enotna pravila ki bodo omogočila študentom in raziskovalcem iz tretjih držav opravljati delo na našem ozemlju. Pritok eh, inteligence, pritok možganov na evropsko ozemlje je prav gotovo nekaj pozitivnega. To eh, krepi kakovost eh, usposabljanja, izobraževanja, raziskav. Če bodo ti ljudje ostali pri nas, bo to vplivalo tudi na kakovost naše industrije, to bo imelo pozitivno učinek tudi na druga področja, kjer lahko eh, ti ustrezno izposobljeni ljudje delajo, tako eh, se bo Evropska unija la, eh, bolj učinkovite še borila proti drugim silam. You, gospod Hvala, gospod podpredsednik. Migracijska kriza je tragedija navadnega človeka. S tem, da smo odpravili meje in se odprli navzven, smo nekaterim dali spodbude in zaradi tega pospešili pritok nezakonitih migrantov v Evropsko unijo. Morda bi morali imeti samo eno mejo in eh, na ta način bi rešili to težavo. To je morda cena, ki jo je vredno plačati. Namesto, da eh, samo govorimo o nepričakovanih eh, posledicah, namesto, da sedaj milijonom ljudi, ki morajo uporabljati evro, usiljujemo neko novo politiko. Torej, njihove probleme, tistih iz tretjih držav smo sedaj naredili eh, takšne, da so to naši problemi, pa imamo vendarle inštitucije kot so potne listine in podobno, ki bi nam lahko pri tem pomagale. Hvala, gospod Memekens. Hvala, predsedojoči. Vsako leto milijonov državljanov tretjih držav prihaja na ozemlje Evropske unije zaradi študija, raziskovanja, prostovoljnih eh, dejavnosti in to je nekaj lepega. Nova direktiva bi naj sedaj izboljšala nekdanje zastarele uredbe, vendar mislim, da moramo svoje načela in pravila še vedno ohraniti, da bomo nadzirali pritok eh, teh ljudi. Priznati moram, da je svet spremenil prvotni predlog komisije, ko gre za študente in njihovo delo oziroma njihov študij. Na ta način jim je sedaj omogočeno, da 15 ur na teden lahko tudi delajo. Najkrajše možno obdobje bivanja za študente naj bi bilo 6 mesecev in če delajo, bi bilo moče mm, podaljšati to njihovo delo kar se mi zdi dobro zato sem podprl to. Gospod Polčak. Eh, mladih ljudi, vimljena, eh, stažistu. Najlepša hvala. Mobilnost mladih, izmanjava študentov, eh, pripravnikov, izmenjava vseh, ki imajo določena znanja, je nekaj, kar lahko podprem. Vendar pa ne smemo podcenjevati vprašanj, ki se nanašajo na varnost. Postavljati si moramo vprašanja tudi v stresnem nadzoru nad osebami, ki prihajajo k nam kajti vprašanja varnosti eh, pa po drugi strani ne morejo preprečiti izmenjave mladih. Eh, seveda so lahko prisotna določena tveganja, ampak nikakor se nikoli ne bo mogoče izogniti vsem nevarnostim in mislim, da zaradi tega ne bi smeli eh, oteževati kontaktov med univerzami, med eh, raziskovalci. To ne bi bila prava pot. Takšna izmenjava lahko vsekakor izboljša kakovo znanosti. To bi tu bil nov eh, elan za evropsko znanost in to je prav gotovo prava smer, ki jo podpira. Gospod Kelly. Hvala gospod podpredsednik. Mislim, da je to priporočilo, o katerem sedaj govorimo, odlično. Mislim, da prinaša marsikaj dobrega, ne samo za Evropo, temveč tudi za države v razvoju. Nobenega dvoma ni, da Evropska unija že leta in leta pomaga državam v razvoju z različnimi oblikami pomoči. Vendar sedaj bi morali ta priporočila začeti izvajati v praksi in na ta način omogočiti ljudem, ki imajo veliko znanja, nimajo pa priložnosti v lastni državi izkoristiti to znanje, pridejo v Evropsko unijo. In pri nas raziskujejo, študirajo, se usposabljajo in se vključijo v prostovoljno delo. In če ostanejo v Evropski uniji, bodo koristili sebi in eh, Evropski uniji. Če se bodo vrnili v svojo domovino, bodo nov duh, nov način dela in razmišljanja pripeljali domov in to je zato odlično priporočilo, ki sem ga podprl. Um. Hvala. Sedaj prehajamo na predlog resolucije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 vprašati se moramo, kako ustvariti s temi kohezijskimi sredstvi nova delovna mesta. In prav bi bilo, da bi ugotovili, kakšne so koristi teh projektov oziroma vloženih sredstev. Ne bi torej bilo slabo preverjati naknadno, v kolikšni meri so državljani, ki sodelujejo v teh projektih, resnično izkoristili vse možnosti. Zdi se mi pa, da žal samo prijatelji vladajočih političnih elit dobijo ta finančna sredstva, ne pa drugi. Gre torej za nažalost veliko koruptivnih dejavnosti v zvezi s kohezijskimi sredstvi in to je treba spremeniti. In razlike med posameznimi državami se morajo resnično manjšati in izginiti zaradi uporabe kohezijskih sredstev. Gospod Šok. Hvala. Najbolj pomembno v okviru kohezijske politike Evropske unije je pomagati revnejšim državam članicam, da se približajo bogatejšim. Tukaj gre za več argumentov, za več ciljev. Eden od ciljev je povečanje konkurenčnosti celotne Evropske unije. Ne moremo namreč govoriti o pravem notranjem trgu, če obstajajo tako velike razlike med državami članicami, ko gre za infrastrukturo, ko gre za kvaliteto storitev in tako naprej. Kohezijska politika ne pomeni zagotavljanje sredstev v obliki pomoči, ne da bi bila ta namenska. Žal pa je dosti krat eh, moč opaziti takšno porabo sredstev. Eh, države vzhodnje Evropi bi morale bolj izkoristiti ta sredstva za to, da se približajo bogatejšim in da bi tudi njihovi državljani dobili vero v Eh, Evropsko unijo. In v naslednjem eh, proračunskem obdobju bo treba zagotoviti vsaj toliko sredstev kot v preteklosti. Hvala, gospa López Bermejo. Hvala, predsedajoči. Sama sem se vzdržala pri, pri glasovanju. Mislim, da ne moremo več. Uh, ustvarjati nekih novih gospodarskih modelov, zahtevati večjo fleksibilnost pri porabi sredstev, istočasno pa predvidevati nove strukturne reforme, ki so glavni vzrok neenakosti v Evropi. Ne mečemo si peska v oči. Evropska sredstva so namenjena temu, da evropsko gospodarstvo se bolje lahko sooča z svetovnim gospodarstvom. Ne pa, da pomagamo tistim delavcem v nekaterih državah članicah, ki zaradi privatizacije izgubijo svoja delovna mesta. Mislim, da moramo resnične cilje, ki smo si jih prvotno v okviru kohezijske politike zastavili, uh, uresničiti. Nov produktivni model pomoči je treba razviti treba pa je tudi ugotoviti, koliko regij je nenamensko porabilo ta sredstva in enostavno ne doseglo cilja. Hvala, sedaj pa gospa Makovej. Hvala, predsedujoči. Kohezijska politika je zasnovana na 300 milijardah evrov, za obdobje 2014 do 2020. To je ena tretjina vsega proračuna v tem obdobju. V preteklem finančnem obdobju smo eh, iz teh sredstev financirali mnogo projektov, ampak zaradi neustreznih zmogljivosti znanja nekaterih organov in eh, upravičencev teh sredstev nismo dosegli ustreznih ciljev. Problem so tudi preveč birokratski postopki, predolg postopek eh, pridobivanja odobritev ali pa pretirana birokracija in neustrezno znanje pristojnih uradnikov. Zato pozdravljam pobudo komisije, da se ustanovi posebna neodvisna skupina strokovnjakov, ki bo spremljala te postopke pridobivanja odobritev sredstev iz Evropske unije. Najprej potrebujemo poenostavitev in potem večjo preglednost, da vemo, kdo je eh, koliko denarja dobil in v kak namen ga je porabil. Hvala, gospod Mamikins. Kohezijska politika, kot vsi vemo, je ena najbolj pomembnih politik Evropske unije. Obstajajo države članice, tako kot moja domovina Latvija, ki vsako leto ne uspejo pridobiti dovolj sredstev iz kohezijskih skladov zaradi birokratičnih postopkov in pomankanja informiranosti. In to je ovira za razvoj mnogih sektorjev. Zato se pri poslankam in poslancem, ki so povabili Evropsko komisijo in države članice k temu, da koristnikom bolj obrazložijo priložnosti, ki izhajajo iz kohezijskih eh, skladov delovanje tega sistema je treba poenostaviti. Vsake obdobje načrtovanja, vsaka država člana mora dobiti ustrezna sredstva iz te politike in če ne bo porabila vseh teh sredstev, mora v naslednjem programskem obdobju dobiti manj sredstev. Hvala, gospod Polča. <clears throat> Najlepša hvala. Gospod predsednik, Res je, da kohezijska politika trpi zaradi določenih bolezni, kot so uh, birokracija, eh, zapletenost in tako naprej. Prav gotovo se kohezijska politika dovolj ne osredotoča na rezultate, ocenjuje se, se jo formalno. In eh, kljub vsemu pa sem prepričan, da je ta politika nekaj, na kar je Evropa lahko ponosna. Če nam bo uspelo odpraviti razlike med regijami, eh, razkorake med regijami, potem lahko eh, rečemo, da ta politika pomaga pri razvoju. Ustanovljena je bila strokovna skupina, ti strokovnjaki naj bi našli pravi način, kako poenostaviti uporabo sredstev Evropske unije in eh, sam bom zelo pozorno spremljan, kako se bo to izvajalo. Treba je pa reformirati to politiko. Hvala. Hvala. Poslanec Etheridge. Hvala. V Združenem kraljestvu smo imeli lokalne volitve pred nekaj dnevi. Laboristi in konzervativci so vsi uh, se pritoževali, da nimajo dovolj denarja za knjižnice, za uh, varnostne ukrepe, za um, celo vrsto drugih storitev, vendar te iste politične stranke trošijo milijone in milijone funtov denarja za to, da bi pripeljale svoje okoliše bliže tistim, ki delijo denar. Ne samo, ki delijo denar v Združenem kraljestvu, temveč tudi v Evropski uniji in ker se s takšnjo prerazdelitvijo sredstev ne strinjam, sem glasoval proti tej kohezijski politiki in temu priporočilu in vedno bom proti temu, da davkoplačevalci iz Združenega kraljestva financirajo Evropsko unijo. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Še enkrat hvala, gospod predsedujoči. Sam sem podporil ta predlog resolucije. Mislim, da je kohezijska politika odlična politika, da je to dobra zamisel. Okoli 33 milijard evrov bomo v ta namen porabili v tekočem proračunskem obdobju in upam, da bomo tudi po tem obdobju nadaljevali s kohezijsko politiko, kajti na ta način lahko Evropska unija marsikaj doseže in marsikje pomaga vidimo tudi, kako bogatejše države in regije pomagajo revnejšim državam in regijam. Ko, sem, ko se je Irska vključila v Evropsko skupnost, smo bili revna država, dobili smo dosti sredstev iz skupnosti in sedaj postali ena najbolj bogatih držav v Evropski uniji zaradi kohezijske politike in sredstev, ki iz nje, ki so nam pomagali. Se pa strinjam z nečem bolj je treba ljudem predstaviti odlično delo, ki ga opravljamo na podlagi kohezijske politike. In še vedno prispevate svoje sredstva Evropski uniji. Hvala. S tem do, 13, do 15. ure prekinjam zasedanje. Hvala.